No. Uh, Gospe in gospodje, prosim, če sedete na svoje mesta, kajti takoj bi predlagal, da začnemo z našim zasedanjem.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 želel s velikim obšadovanjem obvestiti, da je umrl Egon Klepš, nekdani predsednik Evropskega parlamenta v obdobju od 1992 do 1994. Gospod Klepš je večino svojega delovnega življenja posvetil uh, združevanju Evrope. Član Evropskega parlamenta pa je bil več kot 20 let. Prosim, da z minuto molka posvetimo njegov spomin.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 Verjetno ste že slišali, da je cela vrsta sindikatov formalno napovedala eh, stavko ta četrtek 23. septembra v Franciji. Ta ukrep bo vplival na javni prevoz in sicer od 8. Eh, zvečer 22. septembra v sredo. Poleg tega smo bili obveščeni, da bo ta stavka se torej začela verjetno že formalno ob 20. Eh, zvečer v sredo. Konferenca predsednikov se je odločila, da bomo nadaljevali, da bomo upravljali delo eh, tako, kot je bilo načrtovano in da bomo končali z glasovanjem v četrtek. Letalski promet, železniški promet, eh, pa tudi javni promet v Štrasburu bodo skoraj da se zaustavili, vključno z avtobusi in tramvaji, zaradi tega verjetno tudi ne bo moč zagotoviti raven,